članov parlamenta v skladu s 111. členom in sicer njegovim četrtim odstavkom. Odbor eh, za zunanje zadeve je eh, predlagal popravek besedila v skladu za četrtim odstavkom 216. člena. Velja ta popravek kot veljaven, če v 24, 48 eh, urah 40 članov ali politična skupina ne predlagajo kaj drugega. Besedilo boste našli na Seonson Direct. Naslov bo objavljen v zapisniku te seje. Zdaj pa prehajamo na delovni načrt, ki smo.